Dear colleagues, we can uh, start our meeting. I warmly welcome. Uh, Kolegi, nadaljevali bomo z današnjo sejo. Lepo pozdravljam komisarko Violeto Bulc. Danes bomo izmenjavali stališča o ugotovitvah zasedanja skupščine mednarodne organizacije civilnega letalstva v zvezi s pogajanji o sistemih globalnih tržnih ukrepov. Zanima me vaša ocena eh, tega zasedanja in pa končnih sklepov. Prav tako nas zanima, eh, kakšne ukrepe boste sprejeli po sklepih eh, zasedanja skupščine Mm, pogovarjali so se o zakonodaji, ki, bi, ki je dosedaj letalstvo izuzela iz scheme ETS do konca leta 2016. Um, več delegacij smo postali, poslali na zasedanje IKO, zato da bi opazovali razvoj v zvezi s tem. Zahvaljujem se vam, da ste danes tukaj in vam kar predajam besedo. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da lahko spregovorim pred vami tako hitro po dogodkih v Montrealu. Kakor veste, je bil prejšnji teden dosežen zgodovinski dogovor o omejevanju izpustov iz letalstva na generalni skupščini Mednarodne organizacije civilnega letalstva v Montrealu. Um, pogajalska ekipa Evropske unije si je zelo prizadevala za ta zgodovinski dogovor in uh, čudovit občutek je bil, da sem čutila podporo vseh držav članic in pa tudi vseh sosednjih držav. Ta dogovor vsebuje 129 držav vključuje 129 držav po svetu in to je bilo možnost, ker smo bili vsi združeni in solidarni. In upam, da bomo še naprej ohranili te dve močni orodji. Predolgo smo zapostavljali problem emisij iz mednarodnega civilnega letalstva. Sistem globalnih tržnih ukrepov predstavlja serijo resnih korakov pri soočanju z eh, emisijami CO2 iz eh, mednarodnega letalstva. Eh, nikakršnih u obratov več ne bo in to je res dobro sporočilo za vse nas. Evropska unija se konsistentno zauzemala za globalne usklajene ukrepe za spanjševanje izpustov CO2 iz mednarodnega letalstva. To sedaj predstavlja novo poglavje v mednarodnem letalstvu. To je tudi prvi takšen mednarodni dogovor, ki se ukvarja za izpusti CO2 v specifičnem sektorju in to na globalni ravni. Naj poudarim naslednje točke. Eh, izpolnjujemo obljubo predsednika Junkerja, podnebne spremembe želimo res vzeti resno. Gradimo na zgodovinskem sporazumu iz Pariza. Eh, prav tako izpolnjujemo mojo vizijo o dekarbonizaciji prometnega sistema in razvijamo Eh, strategijo za nizkooglično mobilnost tudi v letalstvu. Želimo ambiciozen sporazum, s katerim bi se spopadli z emisijami iz mednarodnega letalstva. Sedaj pa nekaj podrobnosti. Lahko rečem, da je sistem globalnih tržnih ukrepov dober dogovor. Prvič je globalne narave, ukrepi upoštevajo izpuste CO2 iz letov med eh, vsemi državami, ki so podpisnice tega sporazuma. Rekla sem, da jih je 192. Eh, vse letalske družbe so obravnavane na pravičen način, upoštevamo pa tudi razlike v gospodarskem eh, razvoju med državami članicami. Eh, vse skupaj temelji na aktivnosti, ne na geografiji. Države z majhnim vplivom na mednarodno letalstvo bodo izuzete, recimo Afganistan in podobne države. Na tem srečanju smo jasno določili kriterije. E, ta sistem bo sedaj zavezujoč od leta 2027 in zelo sem vesela, da nam je uspelo uveljaviti to stališče. Dosegli smo torej zavezujoč dogovor. V prvi fazi med leti 2020 in 2006 bo. 65 držav sodelovalo na prostovoljni osnovi. Vse države članice bodo sodelovali v tej fazi. Udeležene države uh, vključujejo 18 izmed 20 držav z največjo um, aktivnostjo v letalstvu. Po letu 2007 bo udeležba v tej schemi obvezna, razen tistih držav, ki res nimajo moč, močnega učinka na uh, na mednarodno letalstvo. To so eh, najmanj razvite države ali pa države z zelo majhnim obsegom letalstva. Na ta način bomo zagotovili eh, enako obravnavo vseh operaterjev in preprečili izkrivljanje konkurence. Približno 80 odstotkov emisij CO2 bomo odložili uh, v obdobje uh, po letu 2030. Prav tako imamo, um, smo v sporozum vključili močno klauzulo o reviziji, ki bo zagotovila, da bomo lahko redno izboljševali te globalne tržne ukrepe, lahko bodo postali še bolj ambiciozni Eh, in so tudi usklajeni z cilji iz Pariškega sporazuma. Evropska unija je ponudila finančno in tehnično pomoč, zato da bi lahko spodbudili izgradnjo zmogljivosti v, najbolj, v najmanj razvitih državah, tako da nobena država ne bo ostala ob strani. Države članice bodo morale poročati od leta 2019 naprej. Pripričana sem, da nam je sporozum iz Pariza pri tem močno pomagal in zato sem zahvaljujem, kajti vi ste pri tem odigrali ključno vlogo. Pariški sporozum je prvi pravi globalni podnebni sporozum in kljub prizadevanjem Evropske unije pa mednarodno letalstvo in pa ladijski promet vsega, niste vključena v ta sporazum. No, ampak eh, mednarodna organizacija civilnega letalstva in mednarodna pomorska organizacija se želita eh, soočiti tudi za izpusti v tem sektorju. Pariški sporazum pa je vseeno pomenil pomemben zagon, samo zato smo dosegli dogovor na generalni skupščini IKO in upam, da bomo lahko poskrbeli za podoben načrt tudi v sektorju ladijskega prometa. Upam, da bo pa to tudi spodbuda za druge sektorje izven prometa. Upam, da bodo tudi ti sprejeli bolj zavezujoče načrte. Sporazum iz prejšnjega četrtka je prvi korak pri omejevanju izpustov CO2 v letalstvu. Globalne tržne ukrepe bomo redno revidirali, dopolnjevali v skladu z pariškim sporazumom globalni tržni ukrepi ne bodo dovolj, če bomo res želeli zmanjšati emisije CO2 v letalstvu. Eh, kakšni so torej ukrepi poleg eh, teh GMBM? Želimo izboljšati um, letalsko tehnologijo, že sedaj izzivam industrijo, biti mora drzna zastaviti cilje za zelene investicije, tudi investicije v raziskave in razvoj morajo biti načrtovane ob upoštevanju tega. Potem uh, izboljšanje uh, sektorja. Uh, Eh, veliko smo vključili v ta sektor, recimo Cezar je pomemben eh, program, ki bo prispeval k boljšemu upravljanju letalstva. In pa tretjič, treba je skrbeti za vzdržne alternativne vire energije za letalstvo. Eh, zlasti v te prehodnem obdobju bodo namreč fosilna goriva še vedno igrala pomembno vlogo. Morda veste, da je Evropa pred nekaj tedni zagnala prvo prvo letalo na vodik. Sedaj razmišljamo o vključitvi letalca v sistem ETS. Komisija se bo zgodaj naslednjega leta odločila v naslednjem koraku. Sedaj komisija ocenjuje vse možnosti um, v povezavi z ETS-om. V glavnem želimo zagotoviti, da izpolnimo evropske podnebne cilje. Že sedaj pa lahko rečem, da imamo zelo jasna načela spremljanja, mehanizme revizije in pa tudi uh, robustne cilje. Pogajanja so bila težka, težko je bilo doseči dogovor. Eh, ta sporozum pa je vendarle šele začetek. Sedaj bomo morali zagotoviti tudi izvajanje tega sporozuma. Eh, vsi elementi tehničnega dizajna v zvezi z eh, GMBM še niso dorečeni, zato uh, Eh, bomo morali še določiti jasne kriterije za enote izpustov. Eh, to bo potrebno zato, da bo GMBM operativen od leta 2021 naprej. Prav tako moramo se skupaj vključiti v evropsko in nacionalno zakonodajo in to zakonodajo kasneje dosledno izvajati. To je zgodovinski dogovor in Evropska unija bo še naprej eh, igrala svojo vlogo, vlogo globalnega akterja, tako da bo to, kar je bilo dogovorjeno, izvajano tudi v praksi. In tukaj računam na vašo podporo. Skupaj eh, bomo morali poskrbeti za rezultate na konstruktiven način. Moramo spolnjevati našo skupno globalno agendo. Ob zaključku, spoštovani poslanci, želim povedati naslednje. Junkareva komisija je uh, rast in pa zaposlovanje eh, zastavila kot svojo prednostno nalogo. Letalstvo je tukaj ključnega pomena v vedno večji globalni konkurenčnosti. Nas letalski sektor ohranja konkurenčne. Uh, V tem smislu je komisija eh, tudi pripravila letaško strategijo za Evropsko unijo. Želimo razvijati letalstvo v Evropski uniji v naslednjih desetletjih. In jasno moram biti, eh, ne želim, da bi omejevali število letov v Evropi ali pa da bi uh, leti postali tako dragi, da bi um, na koncu ta, promet, uh, ta način prometa ostal samo bogatim. Ti dnevi so za nami. Uh, želimo pa, da bi vsak let vključili kriterije vzdržnosti, trajnostnega razvoja. In zagotiti moramo tudi, da bodo pri izpolnjevanju tega dogovora sodelovali tudi drugi globalni akterji. Torej, ob zaključku, vem, da ste nekateri želeli bolj ambiciozen načrt za zmanjšanje emisij. Lahko vam zagotovim, da je Evropska unija želela doseči več in. Uh, bili smo zelo ambiciozni, bolj kot na zadnjem srečanju leta 2013. No, smo pa uspeli doseči dogovor, ki upošteva vse naše rdeče linije, še naprej bomo izpolnjevali ta dogovor z eh, raznimi tehničnimi podrobnostmi. Vesela sem, da smo odigrali ključno vlogo pri tem drznem eh, koraku na poti dekarbonizacije mednarodnega letalskega sektorja. Zahvaljujem se temu odboru in pa odboru TRAN za vašo podporo. Posebej se zahvaljujem Judy Gerling in pa Basu Eichautu. Upam, da sem to pravilno izgovorila. Uh, ona vas je iz odbora Envy. Želim pa se zahvaliti tudi Jensu Nilsenu in pa gospodinu in pa gospodu Toroteliju iz odbora za promet. Pomembno pa so prispevali tudi drugi poslanci iz obeh odborov. Eh, res so se zelo angažirali v teh pogajanjih, zauzemali so se za najboljše interese Evropske unije in eh, res se vsem zahvaljujem. Tako sedaj nas čaka težko delo, ampak moram reči, da se veselim začetka naslednjega kroga pogajanj in uh, upam, da bomo kmalo prišli tudi do prvih rezultatov. Hvala lepa za vaše uvodno izjavo. Sedaj pa lahko začnemo z prvim krogom koordinatorjev. V drugem krogu bodo besedo dobili tudi drugi poslanci. Peter Lise je prvi. Hvala lepa. Komisarki Bulc, hvala lepa eh, tudi drugim v komisiji, v državah članicah in pa našim kolegom, ki so se angažirali v Montrealu. Tukaj govorimo o zelo pomembnem problemu. Prejšnji teden, ko je Evropski parlament ratificiral pariški sporazum, je naš predsednik skupine Manfred Weber rekel, da je verjetno eden izmed največjih izzivov našega človeštva to, da se borimo proti podnebnim spremembam. V razpravi smo večkrat slišali, če da letalstvo prispeva samo majhen delež emisij. Ampak to je pravzaprav uh, vprašanje zornega kota. Vsekakor emisije v letalstvu rastejo. Um, Pariš, ko, Pariški sporazum je podprlo 129 uh, eh, držav. Um, In ne gre samo za države, kot so Kitajska ali ZDA, ampak gre za pomembne države, kot so eh, Švedska, eh, Italija, Francija, Singapur in tako naprej. Nihče ne bi uh, Eh, tega razumev, če bi recimo nekaj teh eh, držav reklo, ah, naše emisije so tako ali tako zelo majhne, zato sporazuma ne bomo podpisale. Za nas je bil ta cilj znižanja emisij v letalstvu vedno pomemben. Prejšnji četrtek smo na plenarnem zasedanju sprejeli tudi resolucijo o naslednjem o naslednji podnebni konferenci, ki bo potekala v Marakešu in takrat smo se izrekli tudi o predlogu, ki je takrat že bil eh, na mizi v Montrealu in bil je pravzaprav nespremenjeno sprejet. Ehm, poslanci so pravzaprav bili razočarani na tem, kar je bilo na mizi v Montrealu in zato nas je razočaral tudi rezultat. Zmanjšanja pravzaprav ni, ne gre za zmanjšanje emisij CO2, kar bi bilo pravzaprav nujno potrebno, če se želimo boriti proti podnebnim spremembam. Eh, zelo eh, dvomljivo je, ali bodo ti offset mehanizmi dejansko delovali eh, pravzaprav v schemi ETS offsete odpravljamo. In v nasprotju s tem, kar smo slišali od IKO leta 2014, bo to šele od leta 2027 zavezujoč cilj. Zato dobro bi lahko rekli, da je vse to grozno, da bi morali ta dogovor zavrniti, da bi se morali lotiti raje česa drugega. Ampak mislim, da to ne bi bilo razumno. Mislim, da moramo graditi na tem, kar sedaj imamo. Že to je bilo težko doseči. Pomembno pa je, da imamo sedaj tudi druge možnosti. Uh, ohranimo lahko naš sistem ETS v Evropi. Uh, Eh, lahko ga tudi razvijamo naprej, če bo to potrebno. Seveda. Eh, v povezavi z eh, osnovnim obsegom direktive. Dobro bi bilo, gospa komisarka, če bi lahko to še enkrat potrdili. Prejšnji teden smo imeli še en pogovor. Rekli ste, da tukaj ne boste po, po, puščali, da nikako ne bo prišlo do takšnega dogovora, da bi se Evropska unija odpovedala ETS-u. Naša politična skupina se je večkrat ukvarjala sa schemo ETS. Skupaj z kolegi iz odbora ITRE smo eh, sprejeli tudi poseben dokument. Rekli smo, da bi želeli eh, cilj eh, notranjih letov v Evropi prilagoditi ciljem v drugih industrijskih sektorjev, recimo industrija jekla ali pa železnice imajo dosti stroži cilj, vključeni so v schemo ETS. Za me je seveda konkurenčnost zelo pomembna. Pomembna je ohraniti konkurenčnost. Eh, letalstva. Ampak če tukaj govorimo o zneskih, eh, ki znašajo nekje okrog 3 cente, potem pa pri železniški industriji in pa industriji jekla govorimo o popolnoma drugačnih zneskih. Tukaj treba najti neko ravnovesje. Seveda ne moramo tega takoj izravnati, ampak moramo pa vsaj iti v to smer. Kar se tiče mednarodnega letalstva, je vse skupaj nekoliko problematično. Mislim, da nima smisla, da bi se sedaj vrnili k polnem obsegu izvajanja. Mislim, da bi naslednje leto morali eh, doseči dogovor s premembe zakonodaje, kajti zakonodaja pravi, da bi morali od leta 2017 eh, uveljaviti ETS tudi za mednarodne lete. Eh, medkontinentalne lete in eh, to sedaj ni izvedljivo, tako da potrebujemo spremembo zakonodaje. ZDA bodo od leta 2021 sodelovali prostovoljno, tako tudi številne druge države. Imam vprašanje v zvezi s Kitajsko. Kitajska pravijo, da bo sodelovala, ampak da ne želijo. Um, Heute nicht darauf antworten, das ist eher eine rhetorische Frage und ich will Sie jetzt nicht in Verlegenheit da ne želijo popolnoma imejiti izpustov CO2. Ähm, Če bodo nekatere uh, države prostovoljno sodelovale v schemi ICAO 121, potem je seveda jih treba pri tem motivirati nekatere bogate države, ki so zapisane v Pariškem sporazumu in pri Kjotskem sporazumu v prvem seznamu, pa ne želijo sodelovati. Kakšen vzrok bi lahko imeli za to, da bi drugim, tretjim državam, kot recimo Rusiji, dali nek blanko ček. Torej, te države potem ne bi bile k ničemor zavezane. Tukaj še nismo našli nekega razumnega dogovora. Zato moramo poskrbeti za to, da bo dogovor v okviru IKO pokril kar največ držav. Če to ne bomo dosegli, potem eh, bomo imeli v prihodnosti težave zaradi tega. Hvala lepa. Gospod Dali. Hvala lepa. Hvala lepa komisarki, da je danes tukaj. Hvala lepa, da ste nam predstavili svoje stališča o dogovoru, ki je bil dosežen v Montrealu v tem odboru se vsi strinjamo, da je bilo leto 2016 pomembno leto za podnebje, za ratifikacijo pariškega sporazuma, pa tudi za tem dogovorom v okviru IKO, ki predstavlja uh, odmik od. Uh, gospodarstev z visokimi izpusti CO2. Veliko je treba narediti za to, da bi zmanjšali emisije CO2. Signali za to so trenutno dobri. No, v skupini SD pa smo previdno optimistični do dogovora, ki je bil dosežen v Montrealu. To, da želimo emisije CO2 um, preložiti oziroma se odločiti za offset, ne pa jih zniževati, je sicer dobro, lahko zgodovinski dogovor, ampak dvomimo v to, ali bo to dovolj. Vse skupaj bi morali pospremiti tudi z učinkovitimi ukrepi za omejitev izpustov iz letalstva. Kajti ne nazadnje, kako bomo sicer lahko ugotovili, da bodo politike IKO sklajene za cilji pariškega sporazuma in kako bomo lahko uresničili naš cilj dekarbonizacije prometnega sistema. To pravim zato, ker menimo, da sedanji dogovor ne bo poskrbel za oglično neutralno rast ali pa druge, eh, druga znižanja emisij, ki jih zahteva pariški sporazum. Pričakujem pričakujemo, da je to šele začetek nekega procesa. Uh, upam, da bo do civilna družba IKO in pa države um, konstruktivno sodelovali v tem procesu. Dobro, razumem vaše navdušanje na tem dogovoru, ampak sami smo previdni. Ne želimo popolnoma odpraviti evropskih varovalk, ki, so, vse, ki jih vsebuje schema ETS. IKAO mora še naprej poskrbeti za robustne kriterije, za offsete in pa razviti nadaljne ukrepe, če res želimo omejiti globalno segrevanje na dve stopinji Celzija. Pa še ena točka. Omenili ste tudi biogoriva. Zagotoviti moramo, da bomo pri uporabi biogoriv v letalstvu upoštevali tudi kriterije vzdržnosti in da ne bomo ponovili eh, napake iz eh, energetskega sektorja, ko je prišlo do kraje zemljišč in pa eh, prekomerne uporabe določene biomase za pridobivanje teh biogorjev. Vprašati se moramo tudi, kako lahko zagotovimo, da bi kakšni škodljivi privilegiji za kakšnega izmed sektorjev, torej v tem primeru gre za letalstvo, kako lahko zagotovimo, da bomo takšne škodljive privilegije Eh, omejili, odstranili. Samo potem bomo verodostojni pri naših namenih, da želimo okrepiti ETS. In pa, zanima me tudi, ali menite, da je vključitev letalca v schemo ETS najbolj učinkovita možnost za omejitev izpustov iz tega sektorja? Torej, naj zaključim. Pogosto imam občutek, da, letalska, da se letalska industrija še vedno močno upira sistemu globalnih tržnih ukrepov in da se zavzema za formulo eh, nekakšnih tehnoloških eh, izboljšav, eh, ne nazadnje tudi uporabe biogoriv za zmanjševanje emisij. Dobro, to je vse lepo in prav, to je pozitiven korak, ampak ne vemo, ali je to dovolj. Prav tako pa me zanimajo vaša stališča in stališča komisije o tem. Hvala. Hvala lepa. Judy Curling. Um, Hvala lepa. Zahvaljujem se komisarki uh, Bulčevi in uh, uh, moram reči, da komisarki ko smo po njenem obisku Montreala sami obiskali Montreal, je bilo njeno ime tam večkrat omenjeno, tudi zaradi njenega osebnega angažmaja. Eh, tudi bi se želela zahvaliti gospodu Hendriksu iz komisije. Ja, ne vem, če je danes tukaj. Verjetno si nekateri še počivajo, kajti zasedanje je bilo precej eh, utrudljivo. Vsem se zahvaljujem za upravljeno delo. Dobro je, da smo usklajevali naša evropska prizadevanja. Zanimivo je bilo opazovati, kako so bile države članice usklajene. To je bil res izreden dosežek. Um, in to eh, po tem zasedanju pred tremi leti, ki je pustilo kar nekaj razočaranja in pa brazgotin. No, dobro, res je, da nismo dosegli vse, kar bi si želeli, ampak to smo vedeli že preden smo odšli v Montreal. To, kar je bilo na mizi, so bile samo realistične rdeče linije vsekakor ni bilo samo po sebi umevno, da bo vse skupaj sprejeto. Nekateri so želeli eh, vse skupaj manipulirati, ampak mi smo se uspeli temu spretno izogniti. Zato se vam tudi zahvaljujem. Na čemer smo nad čim smo, smo razočarani. To, da imamo ti dve uh, prostovoljni fazi, nimamo zavezujoče faze do leta 2027 eh, in uh, pravzaprav bomo imeli realistični mehanizem izvajanja, prisilnega izvajanja za tiste države, ki se ne bodo prostovoljno priključili šele po letu 2027, kar je uh, veliko časa. Naša delegacija skrbi predvsem vprašanje preglednosti. Ta proces eh, od SARPSA do kodifikacije le teh v zakonodaji, to bo težko. In eh, zlasti o poštevanju pravil IKAO, eh, torej mi imamo tam ulogo opazovalca, tam ima zelo stroge določbe o tajnosti, nekatere države članice ne smejo izmenjavati svojih delovnih dokumentov z, z poslanci Evropskega parlamenta, pa tudi ne med seboj. So samostojne stranke in zato ne bi smele dati na razpolago eh, svojih dokumentov drugim. Ta organizacija je še vedno precej nepregledna, netransparentna. O tem sem se potožila tudi predsedniku IKO, ja, on me pač me uljudno poslušal. Eh, skratka, vsi se moramo zanašati na to, da nam bo komisija poročala o tem, kakšen je bil napredek eh, pri izpolnjevanju kriterijev, ki smo si jih zastavili. No, vseeno sem vesela, da smo dosegli rezultat, ki smo ga dosegli. Eh, ta, to pravilo treh let je bil naše, naš pomemben pogoj. Potem tudi dogovor o reviziji, reviziji, ki mora biti prava revizija, ki mora pomeniti izboljšavo. Prav tako sem vesela, da ni izključne omembe regionalnih schem. Uh, včasih je to, kar v sporazumih ni prav tako pomembno, kot to, kar v sporazumih je. Dobro je, da smo torej to izpustili. No, ljudje so že omenili vprašanje offsetov, o tem smo že na veliko govorili. Eh, dobro, ne gre tukaj za ponovno izumljanje kolesa. Vsi vemo, eh, kako je z eh, offseti dobro bi bilo, če bi lahko tudi evropski strokovnjaki poskrbeli za to, da bo ta schema delovala. Veselim se ocen eh, učinka o intra-EU eh, e schemah. Ne vem, če ste to omenili, ampak ali lahko poveste, kdaj bomo te imeli na razpolago, ali bo to uh, prišlo skupaj z poročilom, ki ga pričakujemo januarja, ali bomo pogled v to dobili morda že prej. Eh, neto učinek eh, GMBM bi lahko bil manj kot pa, če bi samo nadaljevali schemo, ki jo imamo sedaj ali pa, če bi se odločili za kakšno drugo obliko scheme. Tako da tukaj moramo biti res zelo previdni. Sama mislim, da je dobro, da imamo sedaj to, ta globalni dogovor, no je pa res, da je vse skupaj lahko podobno štokholmskemu sindromu, kajti tam se tako zapleteš v zadeve, da sploh nimaš pregleda na tem, kaj se dogaja in šele nekaj, tri, nekaj dni kasneje um, lahko vse skupaj procesiraš. Tako da jaz mislim, da smo se sporazumom lahko uh, zadovoljni, je pa res, da je to zgolj začetek. Uh, Veselim se nadaljnega sodelovanja z vami in pa s generalnim direktoratom Klima, ki bo sedaj pripravil poročilo za ta odbor. Ta sporazum nam je dal kar nekaj manevrskega prostora, tako bomo lahko laže uvedli naše spremembe, kot je rekel Peter. Rekel je, da sedaj imamo veliko možnosti, Ja, vem, da me že grdo gledate, končala bom. Eh, želela bi samo se še zahvaliti komisarki za njen input in eh, pripričana sem, da bomo dosegli dobre rezultate. Eh, se upravičujem, ampak imamo še nekaj govornikov. Gospod Gerbrandi. Hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospa komisarka, da ste danes z nami. Rad bi se vam zahvalil v imenu skupine Alde za upravljeno delo moja preostala izjava bo razmeroma kritična, ampak vseeno verjamem, da brez vas in brez truda Evropske unije nikoli eh, ne bi dosegli dogovora, ki smo ga dorekli. In na to moramo biti ponosni. Ampak po drugi strani je treba razmisliti, če je to dovolj. To vprašanje težko najde odgovor. Ne vem, ali imamo kozarec, ki je na pol uh, prazen ali pa na pol poln. No, vsaj vemo, da ni poln. Ko se pogovarjamo o podnebnih spremembah in eh, ko ta razprava postane težka, včasih boleča, na nek način izgubimo tisto pravo uh, oceno podnebnih sprememb. Naj vam predstavim nekaj številk. Če želimo ostati eh, pod 1,5 eh, stopinje, potem imamo še približno 5 odstotkov, 5 eh, let se upravičujem, oglika na voljo. Če želimo, da ostanemo pod dvema stopinjama, potem imamo približno 20 do 30 let, glede na trenutne emisije. To pomeni, da pritiskamo na vse industrijske sektorje, da zmanjšajo emisije. Pri letalstvu govorimo o omejevanju rasti emisij. Eh, ne govorimo zgolj o omejevanju, ampak o izravnavi in to je nekaj drugega. Če si pogledamo dogovor iz Montreala, lahko vidimo, da eh, ni bila izpolnjena eh, obljuba iz leta 2013. IKO je namreč sam omenil globalni sistem za oglično neutralno rast po letu 2020. To pa ni to. Če gledamo eh, na ta sporazum na ta način, torej vidimo, da eh, IKO ne izpolnjuje lastnih obljub eh, izpred treh let. Zdi se mi cinično, da smo dan potem, ko smo zaploskali pariškemu sporazumu, dosegli neuspeh. Nismo dosegli sporazuma, ki bi bil blizu Eh, pariškemu sporazumu v tem primeru. In eh, to se mi zdi problematično. Ne bom ponavljal besed kolegov in kolegic, menim pa, da smo tukaj v Evropski uniji in še posebej v Evropskem parlamentu v zelo težki situaciji. Kako eh, naj ocenimo ta sporazum in kaj naj naredimo z lastnim sistemom ETS. Ne bom ponavljal, različnih elementov, naprimer kakovost eh, izravnave in tako naprej, to o čemer so govorili kolegi, ampak v vsakem primeru bo to eh, pozneje zelo težka odločitev. Imam pa nekaj konkretnih vprašanj, če dovolite. A je res, da lahko v prostovoljni fazi države še vedno izstopijo v eh, tem obdobju šestih let. Če se po enem letu odločijo, da jim ta sema ni všeč, a lahko izstopijo, ali pa obstaja dejansko neka zaveza, da uh, je ta faza, kljub temu, da je prostovoljna, vseeno nekako obvezna. In na to drugo vprašanje, zaveza Kitajske eh, ni tako visoka, kot bi si je želeli. Ne strinjajo se popolnoma z našo definicijo oglično neutralne rasti. In to me zanima. Lahko komentirate, prosim. To se mi zdi pomembno. Najlepša hvala, gospod Eckhout. Thank you, Mr. Chairman, and thank you, Commissioner Bulc, for, for being here. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala eh, tudi vam, gospa komisarka, da ste z nami. Hvala, da ste odlično izgovorili moje ime. Tudi to je treba povedati. Mislim, da smo dokaj soglasni tukaj in eh, sam bi rad zgolj, eh, zgolj dodal nekaj komentarjem mojih prijateljev, mojih kolegov vprašanje, kako gledamo na to z vidika podnebja, z vidika EK. Včasih eh, je bila ta vrzel med obema ogromna. V IKAO, e naprimer, ni veliko ljudi leta 2013 govorilo o podnebnih spremembah, eh, drugi pa so govorili o podnebnih spremembah in to je bila zelo boleča lekcija za Evropsko unijo. Eh, jasno je bilo, da je bila Evropa takrat v prihodnosti daleč naprej v tej razpravi. Sedaj, leta 2016, pa so bile podnebne spremembe pomemben del eh, razprav, ne zgolj za Evropske unije, ampak tudi zaradi eh, drugih držav, Burkine Faso, Maršalovih otokov, otokov eh, Gvatemale in tako naprej. Drugi so o tem govorili zato, ker so sedaj priča učinkom podnebnih sprememb. Ta razprava ni več teoretična. In uh, za te države gre za konkretne rezultate, konkretne učinke. In to je bilo eh, nekaj pozitivnega, zato ker se je tudi razprava znotraj IKA eh, spremenila. Vedno eh, mi je všeč, ko Julie govori v lasnem maternem jeziku, zato ker uporablja zelo zanimive termine, naprimer, da je IKAO nepregledna organizacija. No, sam takšnih besed ne bi eh, uporabljal. Zavedati se moramo dejstva, da na začetku leta sploh nismo imeli dostopa do eh, sobe kot eh, okoljska delegacija. Niso bili navajeni na poslance in poslanke Evropskega parlamenta. Kljub temu, da vemo, da gre za zelo politične zadeve. Mislim, da se je kao približal našim stališčem, ampak veliko dela je še treba opraviti. In zato bi izpostavil temo, ki jo je izpostavila tudi Julie, in to je preglednost. Če želimo vplivati na eh, prihodnost IKA, ker eh, bo govora o zelo pomembnih zadevah, potem je preglednost bistvenega pomena. In eh, tega se IKAO še ne zaveda povonoma. Naj vam dam eno anegdoto. Izvršni odbor, preden se je začelo plenarno zasedanje, gre za iste ljudi, ampak v vsakem primeru plenarno zasedanje se prenaša po spletu, izvršni odbor pa zaseda za zaprtimi vrati. In naslednji dan so se pritoževali, da so ljudje uh, tvitali eh, o mednarodnih pogajanjih, eh, o stališčih eh, držav. To se mi zdi zelo problematično. Dejali so, ne tvitajte. In uh, mislim, da to veliko pove o tem, kakšna so stališča IKA-ja. In na tem je treba delati. Če želi IKA-o pridobiti uh, zaupanje z tega vidika uh, o zadevah, ki se tičejo državljanov, za katere imajo državljani pravico, da jih vedo, potem je treba z eh, tega vidika narediti čišče veliko dela. Za me je eno izmed najpomembnejših vprašanj naslednje. Imeli smo eno resolucijo o globalnih eh, tržnih ukrepih, na to pa še drugo resolucijo o podnebnih spremembah nasplošno. In eh, tam imamo oglično neutralno rast v tej drugi resoluciji. In predvsej držav je. Naprimer Kitajska oziroma Rusija in Indija pa tudi Kitajska, Argentina, Venezuela, ampak to je del igre, eh, so imeli eh, pomisleke v zvezi s to drugo resolucijo. Kaj to pomeni? To pomeni, da eh, Kitajska še ne sprejema te ideje o oglično neutralni rasti po letu 2020. So del teh globalnih tržnih ukrepov, ampak niso pripravljeni doseči zastavljenih ciljev. In tudi to je treba upoštevati pri analizi. Vprašanje je, kako doseči dolgoročne cilje. Imamo eh, to revizijo po, tretjem, eh, po treh letih, prav, ampak te eh, dolgoročne vizije sedaj ni. Predsednik je dvignil svoje kladivce, malce hitro se mi zdi, ampak dobro, in rad bi povedal še eno stvar. To je to je vse delo, ki ga mora upraviti IKO. Ampak tudi pri nas moramo marsikaj narediti. To, kar smo dosegli v Montrealu v okviru IKO, to so ti osnovni standardi, na katerih moramo sedaj graditi. Svet se spreminja in eh, po svetu vidimo sedaj eh, nacionalne ukrepe na področju letalstva. V Kanadi poteka razprava o ogličnem davku, tudi na področju letalstva. Eh, Kitajska bo začela s pilotnim projektom za ETS, ki bo prav tako vseboval letalstvo. Na nacionalni ravni se torej marsikaj spreminja v letalstvu in zato je skrajni čas. Skrajni čas je tudi, da eh, Evropa spreme ukrepe na tej ravni. Res eh, imamo razpravo o našem eh, sistemu ETS, ampak potrebujemo tudi razpravo o prihodnih ukrepih in o notranjem trgu, kot mu upravimo v Evropi. Veliko domače naloge imamo, tako v Montrealu, kot tudi doma v Evropski uniji vse je skupaj, vse skupaj je sedaj pripravljeno za nadaljne delo in eh, upam, da pri tem ne bomo zaključili. Najlepša hvala, dragi koordinatorji in koordinatorke. Govorili ste tam od pet pa do sedem minut vsak. Sedaj nimamo veliko časa za druge kolege. Predlagam, da nadaljujemo z vprašanji in na to eh, besedo predamo eh, komisarki enkrat samkrat, tako da bo lahko odgovorila. Ivo Belet, dobi naslednje besedo, prosim eh, te, da eh, se omejiš na dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsednik, bom poskusil. Dobrodošli, gospa komisarka, pozdravljeni v odboru eh, Envi. Imam primer v zvezi z Bloombergovo zgodbo iz Casablanca v Madrid, let. Cena bi bila nekje od 50 do 100. 130 uh, eh, dolarjev za ta let in uh, če vzamemo vse sedeže, to pomeni uh, eh, 31 do 80 centov na uh, potnika. Z tega vidika vemo, da to ni preveč ambiciozen uh, dogovor. Še pomembnejše je, da letalstvo upravlja svoj del uh, naloge. To je pomembno glede na nadaljevanje te razprave. Sem poročevalec v Senci v tem odboru za dosje ETS, industrija. Uh, uh, ima veliko dela, marsikaj bodo naredili za to, da bi dosegli uh, ta cilj uh, zmanjšanja za 40 odstotkov do leta 2040. Uh, upoštevati je treba alumini, jeklo, uh, gume in tako naprej, pa tudi letalstvo. To so naloge industrije. Imam uh, dve specifični vprašanji kakšna jamstva imate, kar se tiče eh, kakovosti izravnalnega mehanizma. Julija je pravilno dejala, da imamo veliko strokovnega znanja v Evropski uniji, kakšna zgodovila ste dobili, da bodo naši standardi upoštevani. In drugo vprašanje, ta eh, slavna nepreglednost eh, IKA. Sam sem bil tam ne septembra, ampak maja. Julija je vodila to odpravo in res smo videli, da je ikamo precej nepregleden. To je eh, podenota Združenih narodov, tako da bi morali biti popolnoma pregledni. In še enkrat vas prosim, da eh, zagotovite, da bo ikao v prihodnosti spoštoval preglednost. Upam, da boste lahko to sporočilo ponovno prenesli ikao. Hvala. Najlepša hvala, gospod Nilsson. Tak som mycket. Jag, jag tillhörde delegationen i Montreal och representerade trans. Hvala lepa. Bil sem na delegaciji v Montrealu, zastopljal sem odbor za promet. Moram reči, da je sodelovanje v Montrealu bilo odlično med tremi institucijami, komisijo, parlamentom pa tudi svetom. Sodelovanje je bilo res dobro. To je bilo dobro z namenjem, to, da je bilo to sodelovanje tako dobro, da smo vsi razmišljali enako. Moramo pa seveda državam članicam tudi izreči spoštovanje, kajti Evropska unija je bila sposobna združiti države članice. Svet je resnično upravil dobro delo. pa vendar. Po koncu Montreala smo sklepni zaključek pozdravili kot zgodovinski, resnično zgodovinski, kajti prvič imamo dosežen globalni sporazum. Vendar pa, kot sem že dejal, to je samo začetek. Kot pa je že kar nekaj držav člani že povedalo, moramo sedaj v naslednjih letih se zavezati temu, da bomo ustvarili odločen sistem, ki bo trajnosten. Želimo znižati emisije CO2. To mora voditi do inovacij, novih tehničnih rešitev, obnovljivi viri energije, biogoriva in tako dalje. Če nam bo to uspelo, potem bomo imeli sporozum, ki bo v prihodnje velikega pomena. Kot sem že dal, pa je to samo začetek. Potem pa obstajajo še druga vprašanja, o katerih se moramo pogovarjati, ker ste že tukaj pri nas v odboru. Torej, strategija v letalskem prometu, uredba EASA, ampak to moramo opraviti nekje druge. Hvala, gospa Foster. Najlepša hvala, gospod predsednik. Lepo vas je videti, gospa komisarka, lepo je videti vašo ekipo Lepo je bilo včeraj sodelovati tudi eh, na zasedanju odbora za promet. Seveda, ta zgodba ni stara zgolj eh, tri leta, s tem se ukvarjamo že eh, vsaj deset let, med drugim tudi Peter Lise, naš poročevalec. In v tem parlamentu poskušamo resnično na vse kriplje priti do dobrega dogovora. Nekateri morda tega ne sprejemajo, ampak sistem, ki bi ga uh, naj izvaja Evropski, uh, izvajala Evropska unija, uh, je bil preveč sporen, preveč uh, restriktiven, privedel bi do uh, težav na področju konkurenčnosti, če bi ga izvajala zgolj Evropska unija. To si moramo priznati. Zahvaliti se moramo kolegom, ki sedijo v odboru za promet, Tudi mi smo imeli eh, delegacijo, ki je obiskala Montreal in Otavo eh, maja in eh, mislim, da lahko skupaj dosežemo napredek. Komisarka pravi, da je tehnologija tista, ki bo omogočila, da bo ta sistem deloval. Nekateri že dolgo delujemo v sektorju letalstva in pomembno je, da ustrezni organi in podjetja eh, delajo na tem, zato ker ti projekti, naprimer eh, čisto nebo 1 in 2, Cezar, eh, dobro delujejo, da jih podpiramo še naprej. Moji pomisleki so naslednji. Prav, IKO ni popoln, nobena institucija ni popolna, veliko je pravil in tako naprej mislim, da ne moremo počivati na naših lavorikah, ne moremo razmišljati o tem, kako bomo spremenili eh, strukturo IKA. Eh, ne gre za to, gre za to, da zagotovimo dobre odnose med Evropsko unijo, med državami članicami, tako da bomo lahko dosegli napredek. V nasprotnem primeru zgolj zapravljamo čas. Malce me skrbi in ne vem, če sem pravilno razumela eh, naslednje. Nekdo je govoril o kompromisu, da moramo priti do kompromisa, je nekdo dejal. To pomeni, da bi imeli del starega evropskega sistema ETS in nek eh, nov sistem. Mislim, da bi bila to velika napaka. Velika napaka bi bila, eh, če bi člani tega odbora in odbora za promet menili, da lahko eh, skočimo v preteklost in da vzpostavimo sistem, kakor je bil tam predstavljen v začetku. To se ne bo zgodilo. Bodi si bomo stopili v prihodnost in mislim, da ste, gospa komisarka, opravili odlično nalogo. Pogosto smo namreč kritični do eh, komisije, ampak tukaj eh, se vam moramo pokloniti. Tudi države članice so veliko naredile. Sodelovanje je dobro. In če mi sedaj ne izkoristimo te priložnosti, če ne naredimo velikega skoka naprej, eh, potem bomo v težavah imamo priložnost, da zagodimo dober, dober sistem za upravljanje z emisijami, imamo to priložnost in ta parlament bi lahko zamudil to priložnost. Ljudje v tem odboru in v drugih odborih bi lahko zamudili to priložnost. Prosim vas, izkoristimo to priložnost, ker drugače verjetno ne bomo imeli takšne možnosti v prihodnosti. Izzivi so veliki, eh, tudi vizavi nekaterih večjih držav, ampak mislim, da nam bodo sledili, ker bo to v njihovem interesu. Še enkrat najlepša hvala za vaše delo. Nadejate se lahko sodelovanja, upam, eh, vseh članov in članic eh, tega odbora in tega parlamenta. Upam, da vas bomo lahko vsi podprli, ker to podporo potrebujete. Hvala. Hvala, gospa Meissner. Zuhu, da si nihče ne. Hvala lepa, gospod predsednik. Upam, da mi bo uspelo v dveh minutah. Hvala lepa komisarki, ki se je zelo dobro pogajala. Vemo, da je veliko prispevala k temu. Hvala lepa tudi drugim kolegom, ki so bili navzoči in so poskušali doseči dober rezultat. Resnično je to zgodovinski dosežek, kot ste izpostavili. Skupaj 21 nihče ni mislim, mislil, da bo to darovalo, da bodo vsi podpisali. Seveda, podpis to še ni dejanje, to je jasno. Pri Kaju pa sem dejala, da jim bo to uspelo, vendar pa moram posteno reči, da nisem bila prav prepričana, da bo darovalo. Dobro, to, kar je prišlo iz tega, ni to, kar smo si želeli, to je jasno, vendar pa želim se razprav v odboru Envi. Zdelo se mi je, da bodo vsi odrihali potem, da to ni to, česar smo si želeli. Jaz pa sem pripričana v to, da je rezultat, kot ga imamo, čeprav se da je prostovoljno, čeprav še niso vsi zajeti, da se to lahko še spremeni, da lahko to izboljšamo. Lahko si predstavljam, če bomo imeli vsaka tri leta to klauzulo v pregledu, da bo vse še bolj ambiciozno, bo vse še bolj napredovalo. V bistvu bi se naj pokopene, da se držali 1,5 stopinje, to se mi zdi super, čeprav sem vključena v morsko politiko in razvoj segrevanja oceanov. Zato bi si želela seveda še bolj ambicioznega cilja. Vendar pa, in to gre sedaj v smeri vprašanja, že zdaj je tako, da imamo letala na vodik, da se raziskuje, da bi to bilo kot gorivo. Tega sedaj še nimamo, vendar pa v prihodnosti bi to bilo mogoče. Že sedaj razmišljamo o tem, da bi skušali prihraniti tudi kar nekaj kerozina in pri emisijah, tudi kar se tiče čistega neba in tako dalje. Pri ladijskem prometu pa moramo seveda videti, kaj se bo zgodilo. Imamo cilje do 2022, veliko pa jih že dosega sedaj. Ali menite, da bi lahko postopek še pospešili z drugačnim usklajevanjem, s tehnološkim napredkom in kje vidite, bi to bilo mogoče? Najlepša hvala, gospod Selimovič. Thank you very much, Chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala tudi vam, gospa komisarka, da ste se nam pridružili in predstavili to temo. Vsi smo vam hvaležni za opravljeno delo in mislim, da ste bili že deležni zahvale na tem sestanku. Mislim, da se vam je za to delo resnično treba pokloniti. Dovolite, da sem sedaj malce eh, kritičen eh, z obeh vidikov. Vsi se strinjamo, da to ni dovolj, da naše delo še ni končano, da potrebujemo več. In moje vprašanje je, kakšen je uh, načrt, kako uh, doreči konkretne podrobnosti sporazuma in kako bomo nadaljevali, kako uh, namerava Evropska unija oblikovati ta sporazum uh, in ga voditi v prihodnosti. In na to z drugega vidika, kakšen je načrt za. Eh, krepitev konkurenčnosti naše letalske industrije. Če eh, imajo države pravico, da eh, izstopijo iz te scheme, ne zgolj tekom obvezne faze, ampak tudi tekom prostovoljne faze, potem uh, bo to zelo problematično za konkurenčnost letalstva. Kakšni so torej načrti za nadaljno krepitev konkurenčnosti našega letalstva in kako eh, se bo to zrcalilo v enotnem trgu? Sam eh, sem zasedal, sem bil tudi poslanec eh, na švedskem in to seveda ni isto kot pa, če si poslanec v Beneluxu. Tukaj lahko potuješ sem ter tja z avtomobilom, na švedskem pa ne moreš 13 ur preživeti v avtomobilu in tako naprej. Eh, kako bomo torej krepili notranji trg in kako bomo zagotovili, da bo ta dogovor še boljši? Vem, da to niso lahko vprašanja, ampak vseeno eh, želim eh, slišati vaše mnenje. Hvala, gospa Kadenbach. Hvala lepa. Samo prošnja iz te celotne razprave, kajti v preteklosti je bilo žal veliko krat tako. Seveda, vas razumem kot pogajalko in vsi, ki ste bili v materialu, to je velik osebni uspeh. In ko to kažemo nocven, se moramo slaviti. To mislim, da spada k temu. Tako je higienično. Po drugi strani pa se, ker vedno znova ponavljamo stvari, da se potem nekako pomirimo in uspavamo. Mislim, da je to odličen korak v pravo smer, prvi korak, tako kot ste dali vi, tako kot je dal gospod Peteliza in ostali, vendar pa moramo paziti, da ne bomo zaradi zadovoljstva nad tem vsi preveč uspavani. Sveda smo pripričani, da je to pravi korak prvi korak v pravo smer. Ne smemo pa pozabiti delati na tem, da bodo temu prvemu koraku sledili še naslednji. Sicer cilja, ki smo si ga zadali s pariškim sporozumom, ne bomo dosegli. Zato je za me pomembno reči, odlično je to, kar smo dosegli, vendar pa veliko je še odprtega. Osredotočamo se sedaj na naslednje korake, to, kar je še odprtega in na tisto, česar še nismo dosegli. Thank you very much. And now... Najlepša hvala. Sedaj pa besedo ponovno predajam komisarki Bulčevi, ki bo odgovorila na vaša vprašanja in eh, razjasnila stvari v zvezi s tem sporazumom. Izvolite. Najlepša hvala in hvala za vaše spodbude. Hvala, da ste priznali, da je to pomemben korak naprej prepričana sem, da ne boste dopustili, da bi uh, jaz zaspala nekje v nekem temačnem kotičku. Komunikacija je bila odprta, ne vedno najbolj prijazna, ampak uh, vseeno je bila v veliko pomoč. Upam, da boste nadaljevali uh, zagotavljanjem tega pritiska tako do, kot doslej računam pa tudi na konstruktiven dialog, tako da bomo sedli za isto mizo in iskali rešitve. In to je najpomembnejše. Doseči moramo naše ambiciozne cilje in zato eh, se moramo pogovarjati, obenem pa moramo biti vodilni v sektorju letalstva, ne zgolj eh, v industriji, ampak tudi v storitvenem sektorju. Upam, da bomo še naprej tako konstruktivni in da bomo vedno razmišljali tudi o delovnih mestih in o rasti. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem eh, glavnih komentarjev in eh, vprašanj, ki ste mi zastavili. Če eh, bom pozabila na kakšno vprašanje, če ne bom odgovorila na katerega od vaših komentarjev, potem me prosim opomnite, zato ker moramo oditi na še eno konferenco o financiranju prometa in te se moramo deležiti. Najprej prvi svežen komentarjev o ITS-u. E Zaenkrat eh, razmišljamo še vedno o vseh možnostih. Končne odločitve še ni. Naj vam povem, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh. Danes eh, sem eh, prvič pred drugimi institucijami. V ponedeljek potujem v Luksemburg, kjer se bom srečala s predstavniki sveta skupaj s kolegom Kanjetem. Pripravljamo natančno poročilo o eh, globalnih tržnih ukrepih, ki bo pripravljeno zgodaj leta 2017. Prosili ste tudi za oceno učinka, ki bo prav tako pripravljena v začetku leta 2017, verjetno v januarju. Takrat eh, bomo razpravljali o vseh možnostih. želimo doseči naše podnebne eh, cilje in to je bilo vedno na mizi. Kot eh, sem obljubila, smo lahko obranili te meje, ki smo jih skupaj zarisali, na tem je treba sedaj gariti, graditi. Na to sodelovanje manjših držav, tu ste bili kritični, eh, številne so sodelovali tudi tiste, ki bi lahko bile na začetku izuzete, naprimer Gvatemala in to je dober znak. Zakaj so se pridružile tej schemi? Zato, ker vidijo, da je to priložnost za turizem. To je priložnost eh, za to, da dobijo eh, podobo napredne države. In eh, to je tudi gonilo za pridružitev drugih držav sem optimistična, ne bom vam povedala, kakšen je moj osebni cilj, koliko držav si želim, ampak zaenkrat nisem eh, zadovoljna številom 65. Ko se bomo lotili prostovoljne faze, upam, da bomo imeli tudi več držav. Pomembno je tudi to, da Evropska unija predstavi eh, delujoč sporazum, še preden se začnejo pogajanja, tako da zagotovi tistim državam, ki nimajo tehničnega eh, znanja, ki potrebujejo pomoč, eh, podporo. Zagotoviti jim moramo podporo. Pomembno je seveda. Eh, doreči ambiciozne cilje, ampak če nimamo orodja, če nimamo možnosti za doseganje teh ciljev, potem smo šipki. In ravno zato moramo delati na tem orodju, na teh instrumentih, s katerimi lahko dosežemo ambiciozne cilje. Res je, industrija je del te zgodbe, tehnologija je del te zgodbe. Gezine me je vprašala, kakšen tip tehnologije. No, eh, godinni sistemi, motori, eh, novi materijali, novi načini organizacije v letalstvu, biogoriva tudi. Upam, da bomo takrat imeli že četrto generacijo, naslednjo generacijo. To so vse elementi, ki smo jih že uh, vključili v strategijo za razogličenje in ki so že del uh, načrta za uh, raziskave in razvoj na področju prometa. Velike države, omenili ste Rusijo in Kitajsko. Uh, Pričakujem, da bo Kitajska v polni meri sodelovala pri tej schemi. Naslednji teden se bomo tukaj v Bruslju srečali eh, s predstavniki Kitajske. In eh, iz dneva v dan bomo ponavljali te stvari in eh, vedno znova jih bomo vabili, da ostanejo na naši strani, ob naši strani. Zgolj šest držav, zgolj šest držav ni podpisalo. tistega dela dogovora, ki govori o oglično neutralni rasti. Pritisniti moramo na te eh, države. Od 191 držav zgolj šest držav ni podpisalo tega dela. Na to kakovost eh, izravnave, tako imenovanih offsetov. Pomembno je, da še enkrat ponovim, da si bomo prizadevali za visoko kakovostno izravnavo. Eh, in tehnične razprave. Vemo in potrebujemo uh, visoko kakovostne uh, sisteme upravljanja. Vedeti moramo, če lahko uh, na to nadzorujemo in spremljamo uh, to, k čemur se zavežejo države ambiciozni smo, to je prvi eh, takšen sporazum, nimamo drugega zavezujočega sporazuma v specifičnem eh, sektorju gospodarstva. In eh, s tem smo pokrili velik del emisij CO2. Prosim vas, seveda, da mi pomagate narediti naslednji korak. Na to sedaj ne bomo pozabili. Vedno znova bomo govorili o tej temi. To seveda še ni uh, konec projekta, čaka nas izvajanje in na to uh, eh, čas onkraj leta 2027. Na tem mestu bi rada izpostavila še enkrat uh, tehnologijo. Velike ovire imamo na poti pri uh, razogličenju Eh, letalstva. Pomagajte mi rešiti vprašanje Gibraltarja, naprimer. Komisarka za promet pač nima eh, neomenih pristojnosti in povedati vam eh, moram, da izgubljamo veliko denarja in veliko emisij nastaja zaradi takšnih stvari. Tukaj imamo veliko oviro. Na to se je zastavili vprašanje v zvezi s preglednostjo. Zagotovila bom, da boste še naprej sodelovali uh, Eh, tako kot doslej. Še naprej vas bom obveščala, vedno bom sprejela vaša vabila na zasedanje. To vprašanje smo zastavili tudi IKAO, to vam moram povedati, tudi z drugimi smo o tem govorili, sporočilo je bilo prejeto in upam, da bo situacija v prihodnosti boljša. Biogoriva, biti moramo dosledni v vseh sektorjih. Je pa res, da so biogoriva eden od tistih eh, načinov, ki jih lahko uporabimo za eh, razogličenje tega sektorja. Upam, da bomo uporabljali ne zgolj drugo in tretjo generacijo biogriv, ampak tudi četrto, ki bo takrat že na voljo. Prispevke Evropske unije. Vseh eh, vseh 44 držav je eh, sodelovalo pri tem delu in upam, da se lahko tega nadejamo tudi v prihodnosti. Še nekaj treba izpostaviti z vidika prispevkov. Dobro smo sodelovali tudi s kolegom eh, Kanjetejem. Vedno smo se pogovarjali, kar se tiče naših eh, uradnih stališč, drug, drugega smo obveščali in to je tudi nekaj na čem temeli ta sporazum. In ta uh, ambiciozna koalicija je poslala zelo močno sporočilo globalni skupnosti. Zagotovila? No, lahko vam dam toliko jamstev kot za karkoli drugega v življenju. Lahko vam povem, da dejansko verjamem, resnično verjamem v ambiciozne cilje, ki si jih je zastavila Evropska unija na področju podnebnih sprememb, na področju uh, eh, neutralne rasti. Eh, zagotoviti moramo napredek ne zgolj na področju letalstva, ampak tudi drugot. Eh, priča smo spremembam v avtomobilski industriji prek elektrifikacije avtonomnega, avtonomne vožnje in tako naprej. To je zelo ambiciozna agenda, ki napreduje. Imamo Eh, nove ukrepe, nove korake, uporabo alternativnih eh, goriv, energije eh, na področju ladijskega prometa, pristanišča, letalstva. Imamo projekte za letališča z oglično neutralno rastjo. In mislim, da smo naredili že veliko, ni pa to delo nikoli končano. Obljubim vam lahko, da bomo naredili vse, kar lahko in na to bo novi komisar ali komisarka naredil še več, ampak sama lahko uh, obljubim, da bo naredila vse, kar lahko. Ne na zadnje bi še enkrat povedala naslednje. Pomembno je, da vse institucije še naprej sodelujejo da resnično pristopimo k tej razpravi kritično in konstruktivno, da najdemo rešitev, ki jo bomo lahko izvajali v praksi. Vedno si moramo zastaviti isto vprašanje, ali je to mogoče narediti. In ta dogovor je mogoče izvesti. Jutri pa bo mogoče še več, zato ker bomo eh, pritiskali na vseh ravneh, ampak biti moramo realistični. izzivati moramo drug drugega eh, in odzvali se bomo na te izzive. ETS er nam daje eh, kredibilnost in tudi določen vzvod na mednarodni ravni. Vem, da bo Evropska unija eh, dosegla svoje cilje in da bo še naprej dosegala te cilje. Eh, doma in globalno. Tega se vsi sedaj zavedajo in jemljajo nas eh, resno. Tudi zato, ker smo bili zelo vključujoči. To je zelo pomembno. Držati se moramo načela, da eh, ne pustimo nobene države na strani. Vesela sem, da je komisija predlagala 44 milijard evrov za afriške sosednje države, tako da bomo lahko vlagali v te države eh, in promet bo odigral pomembno vlogo pri eh, izvajanju različnih projektov, ki jih bomo podpirali. Korak za korakom bomo na vseh ravneh dosegli eh, to, česar si vsi želimo. In to je ambiciozen cilj na področju podnebnja, podnebja. Mislim, da nam lahko skupaj uspe. Hvala za spodbudne besede in hvala tudi za kritiko. Hvala lepa, komisarka. Hvala lepa, da ste bili danes z nami. Hvala lepa tudi za vse obrazložitve in globlje poglede v določene teme. Hvala lepa, da ste odgovorili na glavno vprašanje naših kolegov. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko na našem dnevnem redu. I invite Mr. Corbett. Poprosim gospoda Corbetta. Mr. Corbett to come here. Prosim gospoda Corbetta, da pride za predsedniški pult in bomo nadaljevali z naslednjo točko dnevnega reda. first of all, I would like to thanks Mr. Hvala lepa gospodu Korbetu za to, da je sprejel naše vabilo, da imamo izmenjavo mnen s poročevalcem odbora AFKO v našem odboru in pred pripravo našega snutka mnenja. Nakratko vas prosim, da predlagate glavne spremembe, ki jih predlagate, glede poslovnika parlamenta, kar se tiče dela odborov. Kot veste, nas zanimajo predvsem spremembe, ki se dotikajo medinstitucionalnih pogajanj eh, v, po, eh, v dosegi sporozuma v drugi obravnavi. Dvostransko so se o tem pogovarjala danes eh, zjutraj in pripričan sem, da bomo našli zadovoljivo rešitev. Še bolj specifično, izpavil, izpostavil bom nekatere točke glede predloga spremembe 265 ta se zdi problematičen, kar se tiče druge obravnave, kajti ko to ne gre na, za predlog komisije, temveč gre za podlago svet, sveta iz prve obravnave. In potem bo v mnogo primerjih tako, da ne bodo zajeti vidiki, ki so v pristopu sveta, ne bodo zajeti vidiki, parlamenta in zato imamo v tem pravilu 65, ki govori o tem, da se lahko odmaknemo od stališče odbora v prvi obravnavi. Mislimo, da je potrebno to navesti tudi v členu 73c. Potrebno pa je to odločitev sprejeti z glasovanjem, zato da bo zagotovljena preglednost in da bo do smernice, ki so omenjene v 265. predlogu spremembe, tudi postale konkreten predlog spremembe. Sicer ne bo možno se pogajati v tehnični zakonodaji, kot jo imamo pred sabo. Preden vam dam besedo, gospod Corbett, pa moram kolegom povedati, da sem po dvostranskem sestanku danes predstavil še eno možnost kompromisnega predloga spremembe za to, da bi upoštevali pripombe gospoda Korbeta in to smo poslali koordinatorjem. Zgodaj, popovdne, se oprečujem za ta časovni razpored, vendar pa kot veste, je pač bilo zelo tesno. Sedaj pa gospod Korbet, prosim če lahko poveste več o tem. Hvala lepa za vabilo. Veliko veselje mi je, da sem v odboru za okolje, kajti pravzaprav je bil ta odbor, ki je bil pionirski pri veliko o tem, o katerih govorimo. Ko je parlament prvič dobil pristojnosti soodločanja, prvotno to ni bilo povsod, to je bilo samo na nekaterih področjih. In Takrat je šlo za odbor za okolje in potrošniško zaščito, ki je bil pionirski, ki je zelo dobro izkoriščal postopke soodločanja in je napredoval pri tehnikah pogajanj med institucijami. To, ta odbor ima torej zelo dober položaj v parlamentu, kar se tiče teh postopka, tega postopka soodločanja. Kaj nekaj točk moram predstaviti. Dve leti že delamo na teh točkah v delovni skupini. V njej imamo vse politične skupine, vse to pa podpira projektna skupina, kjer je predstavljen sekretariat, sekretariat vsakega od odborov. To je torej nekoliko drugače od običajnih poročil, ko poročalec predstavi poročilo, potem podamo predloge smem, potem popravimo poročilo. Moje poročilo pa je plot dveletnega rezultata kompromisov in upamo, da bo to sprejeto brez preveliko sprememb. Ker pa je nuja, bomo seveda vam prisluhnili. Ključna točka, ki ste jo omenili, zadeva pogajanja med institucijami pred drugo obravnavo parlamenta. Z drugimi besedami, po prvi obravnavi sveta in po prvi obravnavi parlamenta. Torej, ko imamo pogajanja, se nam zdi, da je samo po sebi umevno, da je začetna točka za ta pogajanja stališče vsake od institucij v prvi obravnavi. Stališče sveta in stališče parlamenta na plenarnem zasedanju. To mora biti začetna točka. Vsi vemo, da moramo v pogajanjih najti kompromis. To je v pravilih, to je v pogodbah. Triologi, pogajanja s svetom so zato, da dosežemo kompromis. Vsak se mora malo premakniti. Dobro je bilo, če bi se moral premakniti samo svet, ampak to seveda ni prav. Verjetno obe strani morajo takaj kje popustiti. Torej, ko imamo prvo stališče po prvi obravnavi parlamenta, je jasno, da pogajalci parlamenta ne bodo dejali, to je naše stališče, ne bomo se premaknili. Seveda to ni mogoče, vendar pa začetna točka mora biti to, kar je bilo sprejeto na plenarnem zasedanju. Ne moramo imeti v naših pravilih, da lahko odbori si izberejo drugo začetno točko in ignorirajo to, kar je bilo dogovorjeno v parlamentu. Lahko pa rečemo, in to tudi pravimo, tam, kjer stališče sveta vsebuje nove elemente, ki niso bili zajeti v prvi obravnavi parlamenta, lahko odbor sprejme smernice za pogajalsko ekipo. Torej, lahko potem odbor upošteva nove elemente in izda smernice na ravni odbora, ne da bi se vrnili na plenarno zasedanje. Novi elementi, to je seveda širok koncept. Novi elementi so lahko novi pomembni faktori, tudi politični. Ko odbor to upošteva, lahko potem poda pogajalcem dodatne smernice. Običajno bodo to pogajalci, ki bodo prišli iz odbora, tako da bo vedno tesen odnos z odborom. In potem bo šlo za običajni postopek, tipično se to imenuje trialog, kjer pogajalci parlamenta se vrnejo, pridejo v odpor, poročajo in povedo, da se bomo morali premakniti tukaj, sicer nam ne bo uspelo, tukaj moramo ostati trdni, mogoče se bo svet premaknil in tako dalje. In potem se o tem razpravlja odbor na običajen način. To je torej namen teh naših pravil. Po najnem sestanku danes dopoledne, gospod Lavija, smo razmišljali o tem, kako bi to pravilo izboljšali, kako bi osnutek bil popolnoma jasen. Da ne bi govorili samo o stališču sveta v prvi obravnavi, temveč da bi, in to je tudi predmet 69. člena, ki ste ga omenili, ki izpostavlja kriterije za odmik od stališča iz prve obravnave parlamenta. Naprimer, če so eh, potekale volitve od takrat, da se upošteva demokratični rezultat. To je običajno v demokraciji. To bi potem pojasnilo besedilo. Pa še nekaj drugih eh, sprememb. To mislim, da bi moralo biti spremljivo in bi potem besedilo bilo praktično izvedljivo za vaš odbor, pa seveda tudi za druge. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa moram reči, in to sem že omenil, pa naj še izpostavim, po današnjem sestanku bi imeli poleg smernic tudi predloge sprejem za pogajalsko ekipo. Bom ponovil. Po današnjem sestanku smo dodali še eno točko po teh smernicah, bi lahko imeli tudi predloge sprememb za pogajalsko ekipo. Je pa seveda sedaj bolj jasno, kako bi naj delali, da bi jasno vključili pogajalsko ekipo in da bi jasno vključili smernice iz odbora za pogajalsko ekipo. Tako, sedaj pa razprava. Želimo slišati vaše mnenje, gospod Torvalds. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, Richard, da ste tukaj v odboru za ribištvo. Smo našli predvsej načinov za sodelovanje, za spoštovanje vzajemnega interesa. Upam, da bo tudi tu tako. Skušam si predstavljati razmere, v katerih bomo tukaj v odboru Envid. Zelo lepo ste rekli, da ima odbor Envi časno mesto v parlamentarni demokraciji. Lahko bi to bilo tudi razumljeno kot izvotljeno, oslabljeno stališče. No dobro. Po volitvah dosje ILUK, druga obravnava. Od samega začetka je bila to deljena pristojnost Envi in Itre. In to je seveda še zapletlo razmere. Kajti v drugi obravnavi je bil Itre nekoliko izključen, vendar pa, da bi lahko zagotovili, da bomo potem končni rezultat lahko potrebili tudi po trialogu, smo morali nadaljevati z dialogom tudi s tistimi, ki so bili nekoliko oddaljeni. In če ne bi upoštevali njihovega mnenja, bi verjetno potem ustvarili razmere, ko bi tudi v drugi obravnavi se šlo dramatično napak. Torej, ta deljena pristojnost, to je predvsej običajno v parlamentu, če s tem začnemo, moramo biti sposobni razumeti, kako težavni so lahko trialogi ali običajno so trialogi v drugi obravnavi. Ta dosje je bil tudi tehnično zelo zapleten. Imeli smo dve različni, zelo tehnični direktivi in določena formulacija bi lahko pokvarila vse skupaj. Torej, tehnično je to bilo težavno. Ideološko pa tudi, kajti različne politične skupine, čeprav smo imeli volitve, medtem so politične skupine imele zelo čustvene odzive glede nekaterih dejstev v tem dosjeju. In tukaj torej vidimo, kje smo lahko, če imamo pravila, ki onemogočajo ali zelo otežijo upoštevanje vseh teh različnih elementov. Potem bi lahko kdo od zunaj dejal, ali imate. ali resnično veste, zakaj gre v resničnem življenju. To je torej težava, v kateri smo. In seveda to ne bi bila katastrofa, bilo pa bi to težavno za demokracijo in položaj parlamenta v teh pogajanjih, če bi torej imeli pravila, ki so preoska in ki ne upoštevajo resničnosti. Frederik Riz bi tudi naj bila tukaj, ker bi morala povedati svoje mnenje, ker je bila tudi pristojna za dosje v druge obravnavi. Vendar pa, kot vidite, smo posod po celem parlamentu. To poznate iz eh, tudi osebnih izkušenj, ni mi potrebno razlagati. Vendar pa, na kratko, tukaj smo in vaš pristop do te težave za nas zelo pomemben. Thank you very much. Julie Gerling. Thank you, Chairman. Gerling. Hvala lepa. Hvala lepa, Richard. Naj omenim še en scenarij. Gospa Kadenbach je tukaj. Bila je poročevalka. In tudi to je prešlo med dvema mandatoma. In imeli smo težave ker je šlo za okvirno uredbo, ki je potem vplivala na pogajanja, glede druge zakonodaje v drugem odboru. Šlo je za torej, zakonodajo o hrani v tem odboru in biološko kmetijstvo v odboru za kmetijstvo. In dobili smo mi mandat na plenarnem zasedanju, oni pa iz odbora. Niso še prišli do plenarnega zasedanja. Prišlo je do spora. Predvsej pomemben spor je nastal. Kako se tega lotiti? In na koncu je naša spretna poročovalka uspela iziti iz tega spora. Vendar pa je to sprožilo vprašanje, ali imamo hierarhijo mandatov. Kajti mi smo menili, da je plenarno zasedanje pomnilo odločnejši mandat kot pa kmetijski mandat, ki je bil podan samo v odboru. Kaj mislite o tem? Hvala lepa, gospa Konečna. Děkuji, pane předsedo, všichni pane spravodaj. Hvala lepa. Predsednik, spoštovani poročevalec, eh, daljši govor sem imela, pa ga bom skrajšala. Kar se tiče odbora ENVI. Razumem poskuse, da bi zakonodajni postopek postal bolj učinkovit in bi ga pospešili vendar pa mislim, da bodo te načrtovane spremembe v prid večjim političnim skupinam, bo to olajšalo njihovo delo, ne bo pa več dialoga z drugimi izvoljenimi predstavniki iz drugih političnih tokov. Predlagali ste dva kompromisa, saj prvi se mi zdi, da diši nekoliko po poskusu, da bi zmanjšali porožnost poru, kar se tiče plenarnega zasedanja. Sveda, to je, to je razumljivo kajti veliko krat poslanci velikih političnih skupin govorijo drugače od odboru, ko potem glasujejo v, eh, na plenarnem zasedanju. Torej, to gre v smeri, počnite, počnite kar koli želite v odboru, mi bomo počeli kar hočemo na plenarnem zasedanju, potem pa bo pogajanje tako ali tako nekaj drugega. Zato torej kompromis 1B, kaj menite, kaj konkretno pomenijo te smernice, ki jih lahko odbor sprejme, kako bodo te potem obvezujoče za odbor za nadaljna pogajanja. Lahko odbor te spremeni kasneje. Ta kompromis, se mi zdi, je samo poskus, da bi si zvezali roke za prihodne dejavnosti in bi potem omogočili zelo nepregledna pogajanja. Lahko torej poveste več o tem, preden bomo o tem jutri glasovali? Hvala lepa preden dobi spet besedo gospod Korbet, naj izpostavim, da je to, o čem smo govorili danes do povdne, nekaj, kar je imelo jasno referenco na 69. člen. Omenjali bi torej jasno mnenje glede različnih vidikov. Z mojega stališča je lahko to zelo koristno za naša pokajanja. Potem pa smo imeli tudi predloge sprem, dodali smo to, ker želimo imeti jasno razpravo, glasovanje na predlog odbora ali pogajalca z našega vidika. Je to lahko bolje od prejšnjega predloga. Vendar pa besedo predajam gospodu Korbetu, da bo to razložil, da bo razložil svoj pogled in svoje stališče. Well, <clears throat> thank you very much. Hvala lepa. Kar nekaj zanimivih primerov je bilo izpostavljenih. Najprej naj povem, da za poročila, ki prehajajo iz enega mandata v drug, ki ste jih podedovali, pravi 69. člen v poslovniku eksplicitno, da v takih primerih je parlament pristojen, da predstavi nove zamisle, ki so lahko drugačne od prve obravnave, ki so bile volitve, lahko imamo drugačne večine in seveda moramo upoštevati, če je prišlo do političnega premika. V takih razmerah obstaja svoboda, da se odmakne od stališča prve obravnave parlamenta. Kar se tiče drenih pristojnosti z drugimi odbori, to v vsaki fazi naših postopkov doda raven zapletenosti. Karkoli že storite, da bi ugodili drugim odborom, je dovoljeno, če le ni protislovno s tem, kar je parlament sprejel v prvi obravnavi. Ko sva razpravljala danes do povdne, sva za primer dala tole. Stališče parlamenta je, da bi nekje naj imeli 75 odstotkov na česa. Svet pa meni, da bi naj bili pri 25 odstotkih. Mandat za pogajalce parlamenta je, da začnemo s 75 odstotki in potem pač skušamo doseči dogovor. Ne more pa odbor ali pogajalci reči, da bodo začeli pri 90 odstotkih. vse, kar je med našo ravnjo in ravnjo sveta, je tisti manjerski prostor, ki ga imamo. In to, to pravilo, ta člen pomeni. Skušamo potem seveda doseči, kaj je najboljši kompromis, skušamo ugotoviti, kje je potrebno biti prožen, kje smo lahko odločni in potem je potrebno upoštevati tudi mnenje druge odbora. Ne moram pa storiti razen, če so bile vmes volitve, da bi zvišali raven, bi šli v drugo smer. Torej. Upam, da sem s tem ponazoril in pojasnil, kaj ste mislim. In prav imate, pravila ne smejo otežiti našega dela, seveda ne. Ne moramo zapisati v člene nekaj, kar bo potem dejalo, da lahko odbor ignorira to, kar je bilo odločeno v odboru. Vaš odbor ne bi, ampak kdo bi bili taki odbori, ki bi to storili? Bi rekli, pa ni nam bilo všeč, kakšen je bil rezultat odbora, storimo nekaj čisto in posem drugega. In to je seveda na določen način odgovor na vprašanje gospe Gerling. Mandat plenarnega zasedanja je institucionalno gledano močnejši od odbora. Morda je zdaj dober trenutek, da omenim še nekaj, kar počnemo s tem. Gre za pogajanje v prvi obravnavi, naprimer. Ko se odbor odloči za postavitev trialoga po prvi obravnavi, ko je sprejel poročilo pa pred plenarnim zasedanjem, je to odločitev, ki bo najavljena na plenarnem zasedanju. In potem vstaje obdobje 24 ur za ugovor. Če obstaja ogovor, potem glasujemo takoj. Da ali ne, odbor. Ali se odbor lahko pogaja ali ne. Če ne, potem ima obravnavo prvi, ima prvo obravnavo in potem plenarno zasedanje. Seveda pa obstaja ta varovalka, da seveda potem dobi legitimnost plenarnega zasedanja in ima potem še dodatno zagotovilo močnejši mandat. Gospa Konečna. Ne. To ni zarota, da bi pomagali večjim skupinam. Delovna skupina, ki pripravlja splošno revizijo poslovnika parlamenta, ima člane vseh političnih skupin, tudi samostojnih poslancev. Zelo dolgo je bil z nami tudi samostojni poslanec. Imamo torej konsenzualni pristop in ne skušamo kogarkoli prinesti na okoli. Želimo delovati učinkovito in boljše kot parlament. Je pa res, da parlament kot celota, seveda, če spreme odločitev, govori bolj učinkovito, močneje kot parlament kot celota, kot pa če to počne odbor sam. In seveda, ključnega pomena za vas je to, da je tudi gospod Torvalds praktičnega pomena je, da lahko dobro delujete. In potem praktično, ko pred drugo obravnavo se pogajate s svetom, imate rezultat, kdo in kako pa bo rekel, nisem pripričan, da so smernice bile sprejete po pravem postopku. To se ne bo zgodilo. To so smernice. Deseta smernica je bila izbrana zelo skrbno, da imamo prožnost, tudi prožnost, ki ste jo upravičeno izpostavili, da bi te smernice, ko se tako odločite, prezeli obliko predlogov sprememb. Torej, lahko spremem to besedico predloge spremembe, ampak predlogi sprememb na stališče sveta, to moramo pojasniti. Upam, da je to bilo pomoč. E, eh, Mr. Torvalds. Gospod Torvalds, prosim. Small question. Čisto kratko vprašanje. Primer, ki ste ga omenili, 75 in 25 odstotkov. Ko gre za številke, je seveda lahko reči. Stališče na plenarnem zasedanju je bilo takšno. Vendar pa, Običajno je formulacija precej bolj zapletena. In kaj je potem izven mandata, je potem težje določiti, kot v vašem primeru iz učbenika. Torej, to je tist moj, tisti moj pomislek. Bomo sposobni vedeti, kaj je izven mandata, ko ne bomo imeli številke, ko bomo imeli morda nejasne besede sin. Še gospod Balco, oprostite, prej vas nisem videl. Hvala lepo, lepo gospod predsedujoči. Eh, pravzaprav nič eh, nisem želel reči, ampak eh, sedaj se želim odzvati na vse to, kar je bilo izrečeno. Nisem član tega odbora, sem napovezani poslanec, ampak vseeno smo del reprezentativnega telesa, reprezentativni parlament pomeni, da ne sprejemamo samo tehnične odločitve. Vsak poslanec ima pravico do tega, da sprejema odločitve recimo na plenarnem zasedanju ko v nacionalnem parlamentu recimo govorimo o zdravju, o tem ne odločajo zdravniki ali pa govorimo o, o proračunu, o tem ne govorijo gospodarstveniki. Ko torej govorimo o reprezentativni demokraciji, potem bi moral kdo, ki je strokovnjak za določeno področje, se odločati o glasovanju. Se pravi, tudi politična skupina mora na odgovoren način sprejemati odločitve. To pomeni tudi to, da imamo v nekaterih primerjih močnejše mandate, recimo v primeru plenarnega zasedanja. Plenarni mandat je močnejši. Ta odbor je recimo zavezan podnebnim spremembam. In ja, res je, če plenarno zasedanje pravi 40 odstotkov za določen cilj, potem ne smemo govoriti o 50 odstotkih v naših pogajanjih. Res je to dnevnotežbe. Kresem sepe. Razumeti moramo, da je plenarni mandat pač močnejši. Hvala lepa, ne vem, če se želite odzvati. Just a small point to what Mr. Torvalds said. Ja, naj se navežem na to, kar je povedal gospod Torvalc, ta primer, ki sem ga jaz podal za številkami. To je bilo enostavno, ampak vse skupaj je veliko bolj zapleteno. To jasno pokaže, da to komorkoli otežuje eh, dokazati, da ste se vi odmaknili od eh, nekega svojega stališča. To pravzaprav potem zaščiti vaše stališče. Hvala lepa. Mislim, da je bila ta razprava zelo koristna. O tem poročilu bomo glasovali jutri. Sedaj pa še časovnica. V Envijo bomo glasovali jutri, v odboru AFKO bodo glasovali 2. Eh, ali 8. novembra. Glasovanje na plenarnem zasedanju je predvideno za mesec december. Hvala lepa. Zaključili smo to točko in da začnemo obravnavati naslednjo. The next point it is, uh, Naslednja točka je izmenjava informacij sistem zgodnjega opozarjanja in postopek ocene tveganja za nove psihoaktivne snovi. Is, uh, Naš poročevalec je Kristjan Busoj in mu kar dajem besedo. da predstavi svoje stališče. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Uporaba psihoaktivnih eh, snovi vedno bolj vpliva na javno zdravje, povzroči kar nekaj smrti na leto in to je pravzaprav zdravstveni problem na globalni ravni, ampak eh, ne vemo veliko o pojavnosti tega problema. Svetovna zdravstvena organizacija nove psihoaktivne snovi označuje kot eh, snov, ki v vpliva na mentalne procese, na dojemanje in tako naprej. V zadnjih letih eh, se je pojav teh psihoaktivnih snovi mm, okrepil. 100 ena snov je bila identificirana med sistemom eh, zgodnega opozarjanja v letu 2014. Vedno večja uporaba psihoaktivnih snovi eh, predstavlja velik izziv, ne samo za zdravstvo, za preprečevanje uporab teh substanc. To je vedno bolj uh, pomemben izziv tudi v klinični in forenzični toksikologiji. V zadnjih nekaj letih je prišlo do hitrega porasta razpoložljivih psihoaktivnih snovi eh, na evropskem trgu. Gre eh, drog, več kot 400 snovi spremljajo evropske institucije, dvakrat večja številka eh, kot je navedena v Mednarodni konvenciji o drogah. Sedanji predlog želi okrepiti zgodni sistem, sistem zgodnega opozarjanja na evropski ravni, tudi sistem ocenjevanj tvegan in želi predvideti ukrepe za preprečevanje širjenja teh snovi. Skušal sem nekako izboljšati besedilo, sredotočiti glavno namen besedila, sredotočam se na zdravstvena tveganja in um, pozivam k oceni tvegan v povezavi z novimi psihoaktivnimi substancami. Uh, Veliko smo naredili, so, da bi izboljšali podatke o tem, primerljivost podatkov. Težko je spremljati uh, uporabo psihoaktivnih no, snovi ali pa primerjati um, posamezne nacionalne uporabe teh snovi. Jaz mislim, da uporaba teh snovi raste, kar predstavlja velik izziv. izziv predstavljajo tudi metodološke in teoretične nekonsistence, pa tudi dejavniki oziroma eh, potrebovali bi učinkovite strategije preprečevanja uporabe teh snovi. Eh, ko ocenjujemo tveganja za javno zdravje, bi morali upoštevati tudi informacije v zvezi z toksičnostjo teh novih psihoaktivnih snovi in relevantne podatke o interakciji z drugimi substancami ter že predtem obstoječimi zdravstvenimi tveganji. Moje poročilo vsebuje vse te pripombe, nisem imel veliko časa, verjetno bom vložil nekaj predlogov sprememb, osredotočil se bom na uh, ocene tvegan za zdravje, za javno zdravje, veselim se pripomb in veselim se nadaljnega stavanja s prečevalci v senci. V senci prvo srečanje prosilcev v senci bo organizirano čim prej in takrat vam bom potem poročal o novih ugotovitvah. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo besedo? Gospod Selimovič. Eh, eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegi, moram povedati, da kljub temu, da je to sicer neka marginalna zadeva v tem odboru. Mislim, da to stano zelo pomembna tema. Vsi, ki imamo otroke v tej starosti, nas je eh, strah, eh, da bodo naši otroci prišli v stik s temi snovmi preko interneta, druženja in tako naprej. Zato želimo ukrepati. In eh, zato se tudi zahvaljujem poročevalcu za njegovo delo, ki predstavlja dobro osnova za nadaljne delo. Podatki kažejo na to, da ne prihaja do upada uporabe psihoaktivnih snovi, ravno nasprotno. Velika količina snovi eh, se sedaj prodaja na odprt način kot eh, nadomestek za nezakonite psihoaktivne snovi, recimo hm, nadomestke za kanabis, heroin, kokain eh, in tako naprej. Eh, in spletna trgovina je seveda še prispevala k razširitvi teh snovi, eh, saj prodaja po spletu enostavno ni zadostno regulirana. Dobavljalci in preprodajalci pravzaprav uporabljajo zelo sofisticirane tehnike za to, da bi se izognili spoštovanju zakonodaje in potrošniške zakonodaje, na katere snovi so mm, popolnoma na odprt način na trgu, predaje se jih kot eh, zelišne, naravne substance, eh, čeprav je jasno, da so Eh, ali pa jih prodajajo kot snovi, ki se uporablja samo za raziskave, zato da bi seveda prevarali zakonodajalce na nacionalni in pa evropski ravni. Eh, zato postaja jasno, da je tukaj nujno potrebno ukrepanje na evropski ravni. Tema je izredno resna, zato je Evropski parlament sprejel zakonodajno resolucijo o dveh predlogih komisije že leta 2014. Svet pa tukaj ni sprejel nobenega splošnega pristopa. Glede na to ozadje, res mislim, da je ta zakonodajni predlog, ki je danes pred nami, ki je namenjen temu, da bi okrepili sistem zgodnjega opozarjanja in pa ocene tvekan v povezavi z novimi psihoaktivnimi snovmi, je nujno potreben. Kot poročevalec v senci, za našo skupino, uh, res mislim, da bi moral naš uh, odbor uh, unesti vso tisto strokovno znanje, s katerimi lahko prispevamo k delu pristojnega odbora Libe. Psihoaktivne snovi se seveda nanašajo na zelo široko paleto proizvodov. Nekatere obravnavajo kot eh, prehrambena dopolnila, uh, potem gre za tako imenovane raziskovalne kmetije kemikalije, ki naj bi bile namenjene raziskovanim namenom, pravzaprav pa služijo uh, izdelavi drog. Potem spet z drugimi snovmi se eh, trguje na zelo inovativen način, pogosto eh, prihajajo k nam iz tretjih držav. In zato je ključnega pomena, da se osredotočimo in da se odzovemo na problem te široke palete različnih proizvodov. Uh, Evropsko ukrepanje je nujno tam, kjer obstajajo znanstveni dokazi za škodo, ki jo povzročajo določene substance. No, ampak medtem, ko vi zbirate znanstvene podatke, oni že prodajajo neko drugo substanco. Ko imamo dovolj podatkov za to, da lahko prepovemo eno substanco, se že pojavi nova. Tukaj ne smemo biti naivni te substance se zelo hitro širijo po trgu. V nekaterih primerjih obstajajo zelo omejene raziskave na področju tvega za javno zdravje in zato bi se morala tukaj Evropska unija bolj hitro odzivati in bolj etično odzivati. Najti moramo rešitev za to dilemo. Potem tretjič. Država članica in pa pristojne agencije morajo zagotoviti, da postopki ocene tveganj in uh, raziskave pridejo tudi do javnosti. Govorimo o substancah, ki prizadanejo predvsem ranljive skupine, recimo mlade ljudi. Leta 2014 je bilo poročanih o 108 novih psihoaktivnih snovi, ki prej niso bile znane in to v samo enem letu ti proizvodi se zelo hitro širijo po trgu in uh, hitro iz trga tudi izginejo. Zato je pomembno, da o tem objavljamo uporabniku prijazne informacije. Je to je ključnega pomena pri našem boju proti novim psihoaktivnim substancam. Hvala lepa, gospa Konečna. Hvala lepa. Dovolite, da se zahvalim poročevalcu za to, da je pripravil to poročilo. oziroma zato, da je pripravil svoje predloge. Ko gre za psihoaktivne substance, bijemo nekakšen unaprej izgubljeni boj. Eh, edino, kar lahko naredimo, je, da v kar največji meri omejimo tveganja, ki jih predstavlja psihoaktivna substance. Kot sem že večkrat povedala, eh, ko se po večjih tednih ko po večjih tednih ali mesecih končno prepovemo neko substanco, zato ker smo zbrali dovolj znanstvenih dokazov, da je ta substanca nevarna, so preprodajalci že nekaj korakov pred nami in imajo spet v rokah na stotine drugih substanc, ki jih ponujajo na trgu. Tako pač je, nikoli ne bomo dobili te bitke. Naša dolžnost pa je tukaj pravzaprav naslednja. Poskrbeti moramo za to, da bo ta sistem zgodnega opozarjanja kar se da učinkovit, fleksibilen, Na neki točki moramo reči, da smo uspeli pravočasno opozoriti vse države, kjer je uh, ki so sledi določene nevarne substance še vedno v obtoku. Eh, ko odkrijemo na trgu psihoaktivne substance, se moramo proti tem boriti na koordiniran način med državami članicami. No, ampak naj navedem nek specifični primer, ki ponazarja uh, kako naša prizadevanja pač ne morejo vedno biti učinkovita. Gre za tako imenovane pseudoeferante, ki so vsebovani v določenih zdravilih, ki jih izdelujejo določena velika farmacevtska podjetja, ki so prisotna v celotni Evropski uniji. Čeprav vemo, da se te snovi uporabljajo za kuhanje. Alespoň tou cestou, že dneska léky. Permitína, in tega potem eh, izvažajo v druge države. No, eh, dejansko tukaj gre za, za LSD. Skušali smo zagotoviti, da te substance ne bi bile več na voljo v Češki republiki, ampak eh, vemo, da jih Češka na veliko izvaža v druge države. To je substanca, ki jo vsi poznamo, spoh te substance ne potrebujemo za zdravljanje človeškega organizma, ničesar ni treba nadomestiti s to substanco, pa se še vedno ne moremo učinkoviti pro, eh, boriti proti njej. Se pravi, tukaj nujno potrebujemo sistem zgodnjega opozarjanja. Potem obstaja tudi številna druga zdravila, ki jih uporablja, za katere je znano, da jih uporabljajo za proizvodnjo drog. In tudi ne moremo omejiti njihove uporabe, čeprav vemo, da so te snovi v določenih smeseh lahko zelo nevarne. Veselim se nadaljnega sodelovanja za poročevalci v senci. Verjetno ne bomo uspeli prehititi tisti ljudi, ki psihoaktivne snovi izkoriščajo za svoj dobiček in ob tem pa ponome ignorirajo dejstvo, da lahko koga ubijajo. Upam pa, da bomo lahko njihove aktivnosti kar se da omejili. Hvala lepa. Sedaj pa vabim še predstavnike komisije, da predstavijo svoje stališča o osnutku našega mnenja. Thank you, uh, Ute Štigl from the anti- Hvala. Ute Štigl iz generalnega direktorata Home enota za boj proti drogam. Ta predlog je eh, sledi svežnju dveh predlogov, ki so bili podani že leta 2014. Ko ste že povedali, se svet ni premaknil naprej pri teh dveh predlogih, no ta predlog pa pravzaprav spreminja ustanovno direktivo Centra za spremljanje in nadzor nad drogami. Tukaj gre za pobudo nizozemskega predsedstva. Um, šlo je za to, da smo določbe o sistemu zgodnega opozarjanja vključili v direktivo o EMCDDA. to, te določbe so prej bile vsebovane v 114. členu uredbe o ureditvi notranjega trga. Komisija bo verjetno predlagala, da uh, sedaj to določbo iz uh, te uredbe črtamo. To bo predlagala komisija v svojem delovnem programu za naslednje leto. No, uh, sedaj trenutno. revidira v predsedstvu sveta v skladu s 83. členom direktive o kazenskem pravu, gre za ukrepe, s pomočjo katerih se lahko na evropski ravni borimo proti tem novim psihoaktivnim substancem. Resnično cenim danes izraženo podporo boju proti tem novim psihoaktivnim substancam. Ja, res je, potrebujemo hitrejše ukrepanje. Za tem predlogu je veliko poenostavljanja in krajšanja postopkov. Gre za skrajšanje rokov za EMC DDA, za komisijo in pa za vse druge odležene strani ki se bodo na ta način lahko bolje spopadle s temi novimi psihoaktivnimi substancami. Hvala lepa za zaključek razprave. Dajem še enkrat besedo poročevalcu gospodu Bosoju. Hvala lepa, zahvaljujem se vsem, ki ste sodelovali v razpravi. Hvala tudi za to, da ste so izkazali svojo pripravljenost za dodatne izboljšave mojega besedila. Kot sem že povedal, bomo kmalo organizirali predlog um, sejo vprašavcev v senci. Rok za žužitev predlogov sprememb je naslednja sreda, 19. oktober. Novembra bomo glasovali. Besedilo, ki ga je predlagala Evropska komisija, je dobro. Eh, vsebuje kar nekaj inštrumentov, s katerimi želi komisija okrepiti sistem zgodnega opozarjanja. Eh, skratka, upamo, da bo ta zakonodaj čim prej sprejet. Hvala. S tem zaključujemo današnjo sejo. Vidimo se spet jutri ob desetih. Samo še časovnica, oprostite, pozabil sem. Od obzoržitev predlogov sprememb je sreda 19. oktober ob 12. uri, samo v angliščini. V Envijo bomo glasovali 7. ali 8. novembra, v Libe pa 17. novembra. Hvala lepa in vidimo se jutri.